Colleagues, may I ask you... Kolegi, prosim, da se usedete na svoja mesta. Please, colleagues. Prosim, kolegi, posedite se na svoja mesta, kaj ti začeti moramo sejo. Colleagues. We need to start. kolegi, prosim vas, začeti moramo z skupno sejo odbora Ekon in Budget o osnutku uredbe o Evropskem skladu za strateške naložbe. Seveda gre za zelo pomemben trenutek za parlament, za zakonodajalce in za oba odbora. Parlament je komisijo pod, pozval naj uh, naslovi naložbeno vrzel, ki je ena izmed, eden izmed najhujših problemov evropskega gospodarstva. In uh, pozdravljamo predlog za uredbo, ki ga je pripravila komisija. Pozdravljamo tudi dejstvo, da je komisija postavila naložbeni načrt v srčiko te uredbe. Pozdravljamo tudi to, da je komisija za to izbrala skupnostno metodo, imamo uredbo v soodločanju in tukaj se zavedamo naše odgovornosti. Eh, prizadevati se moramo za hiter sprejem te uredbe. Eh, tako bomo lahko kar najhitreje začeli izvajati naložbeni načrt, lahko bomo podprli gospodarstvo in poskrbeli za oživitev gospodarstva istočasno pa se zavedamo naše odgovornosti, kaj najbolj si moramo prizadevati za to, da bo ta načrt deloval, izboljšati ga moramo in eh, zagotoviti moramo primerno raven demokratičnega nadzora. Prav tako pa moramo komisiji podeliti mandat, da sklene dogovor z Evropsko investicijsko banko, tako da bomo lahko kar najboljše izkoristili evropski proračun. Parlament s tem prevzema veliko odgovornost, kaj ti mi smo. Eh, proračun, eden izmed dveh proračunskih organov Evropske unije. Um, zato poročilo si delita pristojnost, budžet in uh, odbor z uh, Ekon in uh, pridruženi so tudi uh, odbori Tran, pa tudi številni drugi odbori bodo pripravili svoje mnenje v zvezi s tem, v, zvezi, v skladu z pravilom 55 plus, kakor to rečemo v našem žargonu. Um, Najprej bi želel dati besedo uh, eh, poročevalcema, še predtem pa predsedniku odbora za proračun Žanu Artuiju. No, dobrodošli na tem skupnem sestanku odborov Ekon in Buč, kateremu se pridružujeta tudi Trade in uh, Tran in drugi odbori. In mislim, da imamo tudi priložnost s tem, da dokažemo, da je parlament dovolj močan samo, če imajo različni odbori skupna stališča in izhodišča. Mislim, da lahko tako tudi dokažemo, da zmoremo hitro sprijeti odločitve, zato, da bomo komisiji dali na voljo pravne inštrumente, ki jih potrebuje eh, za vzpostavitev tega ambicioznega načrta, ki bo pripomogel k temu, da bo deloval na celotnem ozemlju Evropske unije ter prispeval k eh, rasti in k zmanjšanju brezposelnosti. Zadovoljen sem, da bomo tu delali skupaj in prepričan sem, da se bomo eh, tudi medsebojno obogatili. Zdaj pa dajem besedo predsedniku Robertu Gualtieriju. Hvala, Žon. Ehm, besedo bi predal kar poročevalci sodbora Ikon Udu Bulmanu. Verjete, vorsedzende, liebe. Gospod gospodje predsedujoči, kolegi in kolegice, eh, spoštovani kolega Fernandez, ki je soporočevalec za ta dosje, spoštovani poročevalci v senci in pa poročevalci iz pridruženih odborov. Eh, dejansko gre za zelo veliko delo. Vidimo tudi, kako velik je odziv ob tem današnjem prvem skupnem zasedanju. Eh, skratka, gre za zelo pomemben dosje. Oba predsedujoča sta pravilno povdarila, kako pomembna je ta pobuda komisije, kako pomembna je ta pobuda bila in je. Uh, v območju evra, v Evropski uniji, še vedno nismo dosegli enake gospodarske produktivnosti, kot smo jo imeli pred gospodarsko krizo. Imamo ogromno naložbeno vrzel v državah članicah, eh, torej tako v zasebnem, kako tudi v javnem sektorju in skrajni trenutek je, da tukaj ukrepamo. Pobuda predsednika komisije Jean-Claude Junckerja je zelo pozitivna, s tem se strinjajo vse politične skupine v Evropskem parlamentu in tudi poročevalci in poročevalci v senci. Vsi povdarjamo, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da bi kar najhitreje lahko začeli izvajati to pobudo. To pa seveda ne pomeni, da ne bomo spoštovali naših odgovornosti kot so zakonodajalci. Ehm, res je, da moramo delati hitro in učinkovito, ampak delati moramo tudi temeljito. Vsa nejasna vprašanja je treba razjasniti, iskati moramo tudi boljše rešitve, kjer je to možno še vedno obstaja pač nekaj odprtih vprašanj v zvezi z tem predlogom. Naj eh, omenim nekatera izmed teh odprtih vprašanj, torej gre za vprašanja, kjer bo še treba najti ustrezne rešitve. Eh, Pripričan sem, da bodo o tem spregovorili tudi kolega Fernandez in pa drugi poročevalci v senci. Seveda vsi menimo, da potrebuje ta sklad široko finančno podporo, bogato finančno podporo. Uh, torej na začetku imamo dva stebra financiranja, proračun Evropske unije in pa Evropsko investicijsko banko. Še boljše bi bilo, če bi imeli širšo osnovo. um, no, uh, kolegi iz odbora za proračun se bodo morali intenzivno ukvarjati z vprašanjem, ali je predlog financiranja, eh, torej začetnega financiranja sklada, kot ga je predlagala komisija, spremljiv ali pa je treba iskati alternative. To se dotika odbora ITRE, odbora TRAN. Eh, gre za programe, za katere so, sta pristojn, pristojna prav ta dva odbora. Eh, in tudi odbor za proračun eh, ve, da gre tukaj za občutljiva vprašanja, na katere pa bomo morali najti ustrezne odgovore. Naslednji sklop, s katerim se bomo morali ukvarjati, je naslednji. Vprašati se moramo, kako lahko poskrbimo za kakovost te pobude kako lahko poskrbimo za kakovostne proizvode, za kakovostni sklad eh, v primerjavi z tistimi proizvodi in skladi, ki smo ga imeli v preteklosti in v primerjavi z inštrumenti, ki jih ima EIB že sedaj na voljo. Kaj je torej dodana vrednost te nove strategije naložb? Komisija pravi, da želi prevzeti večja tveganja, da želi poseči tudi na tista naložbena področja, kjer do sedaj ni bilo dovolj aktivnosti. E, to je sicer lepo in prav, ampak kot parlament se moramo vprašati, kako lahko to ocenimo in kako bomo lahko kot parlament spremljali proces financiranja visokih tveganj, ali se naj osredotočimo na posamezne kategorije oziroma ali imamo tukaj tudi druga Eh, merila, druga operativna sredstva, zato da bomo lahko zagotovili, da sredstva ne bomo izdajali eh, na enak način kot dosedaj, ampak da bomo investirali v področja z visokimi tveganji, zato bomo tam odpirali nova, nova tržišča in da bomo okrepili s tem naše skupno gospodarstvo. Edini kriterij ta, da morajo biti tveganja više oziroma ali imamo tudi dodatna, dodatne kriterije, recimo področja OS ozkih grl v infrastrukturi. Vedno znova govorimo recimo o energetski učinkovitosti, o prometnih vprašanjih, govorimo o tem, da je treba poskrbeti za infrastrukturo širokopasovnega in interneta. Vse to so osredna področja, kjer si želimo investicij. In, to, in seveda treba okrepiti tudi majhna in cene velika podjetja, glavne nosilce naših gospodarskih dejavnosti, tako da bodo bodo lahko tudi majhna in velika podjetja uresničila vse, vse svoje možnosti. Vprašati se moramo tudi to, ali so predlagani inštrumenti dovolj učinkoviti, dovolj kakovostni in ali imamo dovolj financiranja, dovolj kakovostnega financiranja, zato da bi dosegli te cilje. Eh, o tem bomo morali razpravljati in če bo to potrebno, bomo morali okrepiti naše ukrepe, zato da bomo lahko dosegli naše cilje. Potem spet tretji sklop vprašanja je naslednji. Ehm, kakšna je vloga Evropskega parlamenta v tej novi institucionalni strukturi? Potrebno bo tesno sodelovanje za Evropsko investicijsko banko ehm, in za komisijo in vprašati se moramo, kje je tukaj Evropski parlament, kakšna bo njegova vloga. Tudi mi smo proračunski organ, ki mora odobriti sredstva za ta novi sklad kolegi pravijo, želimo nameniti sredstva temu novemu skladu, ampak potem moramo um, imeti zagotovilo, da bodo sredstva porabljena na vsaj eh, tako učinkoviten način, eh, kot bi bila ta sredstva porabljena skozi dosedanje proračunske vrstice. Eh, torej, zagotoviti bomo skušali da bodo ta sredstva porabljena na kar najbolj preudarn in smiseln način, tako da bomo lahko tudi mi eh, upravičili našo ulogo izvoljni, izvoljenih predstavnikov ljudstva. Eh, torej, vsa ta vprašanja potrebujejo odgovore, ne morem prejudicirati rezultatov, ampak vsaj nekaj se mi zdi jasno. To, da bi nas enkrat na leto nekdo obiskal in eh, poročal o tem, kaj se dogaja, to nam ne bo dovolj. To, da bomo enkrat na leto dobili poročilo o tem, kako so uporabljena sredstva, nam ni dovolj. Želimo eh, večjo možnost vplivanja in soodločanja. In še zadnja točka prizadevati si moramo za to, da vse udeležene strani zberemo za eno mizo, na ta način bo dobil proje projekt dobro popotnico. E, istočasno pa moramo poskrbeti za to, da bomo pri izvajanju teh programov poskrbeli za dobro mešanico politik, da bomo spodbudili zasebne investicije, da bomo opolnomočili trge prihodnosti, da bomo zagotovili dobro infrastrukturo tudi na tistih področjih, kjer, so, kjer želimo dati na voljo um, uh, skupne dobrine našega gospodarstva. In tudi javne investicije morajo odigrati svojo vlogo, zlasti na tistih področjih, kjer um, projekti danes še niso bili dovolj dobičkonosni, uh, Eh, dovolj komercialni. V tem uh, smislu bo uloga parlamenta ta, da posredujemo med posameznimi udeleženimi stranmi, uh, torej, ko govorimo o Evropskem skladu za strateške načr načrte, govorimo seveda o Evropski investicijski banki, govorimo pa tudi o drugih mednarodnih forumih, o lokalnih oblasteh, o regionalnih oblasteh, vse te udeležene strani bomo morali um, vključiti v naše razprave in odločanje, zato da bomo dobili dober rezultat. Hvala lepa Udu Bulmanu, eh, sedaj pa dajem besedo gospodu Fernandešu, soporočevalcu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel bi pozdraviti oba predsednika odborov, pa tudi vse ostale pristo, prisotne kolege. Seveda želim predvsem pozdraviti soporočevalca gospoda Uga Bulmana. Pričan sem, da bomo pri tem dali najboljše vse od sebe in upam, da bomo eh, lahko dosegli pričakovanja, ki jih naši državljani polagajo v nas. Tukaj gre za načrt, za, ki predstavlja novo priložnost za evropske skupnosti. Eh, gre za priložnost, ki jo že ponuja večletni finančni okvir. S tem Evropska unija obrača stran naprej, to državljani pričakujejo, gre za naložbe za rast in za zaposlovanje. In ta načrt je tudi rezultat zaveze predsednika Evropske komisije, Hkrati pa je tudi to, za kar se je Evropski parlament že večkrat zauzel. Hkrati gre tudi tukaj za uh, jamstvo v višini 8 milijard eh, proračunskih sredstev in za celotni naložbeni sklad v višini 315 milijard sredstev. Ehm, to so možnosti, ki bodo prinesle tudi zasebna sredstva in hkrati je to po drugi strani tudi izziv pred Evropskim parlamentom, ki bo moral v dokaj kratkem obdobju moral ta zakonodajni dosje pripeljati do uh, zaključne točke in eh, sicer do konca meseca junija. Hkrati je to tudi velik izziv za morebitne ulagatelje, ki bodo eh, financirali ta načrt. Hkrati je to izjev tudi za države članice, ki bodo morale spodbuditi proizvodnjo in to na, ravni, na enakopravni ravni, bodo morale pripraviti platformo za investicije, s pomočjo katerih se bodo lahko izvedli in strukturirali različni projekti. Po drugi strani pa je to tudi izziv za področje raziskovanja in inovacij. Ne gre samo za investicije, ki bi lahko pripeljale do rezultatov na področju raziskav, ampak gre tudi za samo raziskovalno dejavnost, ki lahko črpa iz tega načrta. Vsekakor gre za zelo širok obseg eh, in domet tega projekta. Tudi za strategijo Evropa 2020 iščemo eh, trajnostno, inteligentno in vključujočo rast, ki jo ta načrt lahko omogoči. Vendar pa pri tem načrtu ne gre zgolj za naložbe. Eh, ta načrt pripri, pri, ima tudi razne pozitivne eh, stranske posledice in sicer eh, okrepitev notranjega trga ter podpora podjetjem, ki imajo eh, manj kot 30 delavcev in še zlasti torej, kot rečeno, malim in srednjim podjetjem. Zato moramo v svetu doseči zelo široko podporo za ta načrt. Jasno je, da moramo v Evropskem parlamentu eh, še bolj ambiciozno in še bolj povezano pripraviti ta eh, signal in upam, da bo ta signal postal tudi znak za uspeh celotnega načrta. Kot je kolega Bulman že povedal, eh, moramo preprečiti, da bi se pojavile kakršne koli ovire za izpolnitev tega načrta v višini 315 milijard. V državah članicah pa bo treba vzpostaviti investicijske platforme, katere, eh, ki bodo lahko uspešne in sicer na področju infrastruktur, na področju digitalne agende. Eh, in Poleg tega je to načrt, ki se ga bo lahko povezalo tudi s strukturnim skladom in ki ne nadomešča strukturnih skladov. Torej gre za priložnost, ki je ne smemo zamuditi in državljani Evropske unije ne bodo nikoli razumeli, kako evropski proračun lahko deluje kot jamstvo eh, in da ne bi mogli razumeti, kako eh, takšnega načrta nismo mogli izkoristiti za dobro in eh, dobre rezultate eh, na področjih za raziskave in razvoj. Zato gre tukaj tudi za našo legitimnost pri uresničevanju tega načrta, ki ga moramo razlikovati od drugih že obstoječih skladov, Jasno je, da želimo zagotoviti našo kredibilnost, zato pa potrebujemo tudi preglednost, spremljanje, tudi spremljanje se strani Evropskega parlamenta, eh, kar ne pomeni samo to, da nekdo pride sem in razloži, kaj se dogaja. Seveda si moramo gledati različne stvari, gre tukaj, tukaj imamo šest odborov za naložbe, eh, ki se bodo ukvarjali z izbiro predloženih projektov. Eh, potem je treba povedati, da ti odbori za naložbe ne bodo neke multidisciplinarne eh, ekipe, Eh, ampak morajo biti sestavljeni iz strokovnjakov, ki bodo lahko odgovorili na zahteve eh, tega načrta. Večletni finančni načrt pa se tukaj ne sme postaviti pod vprašaj. Postavljajo se seveda različna vprašanja, predvsem glede jamstev za naložbeni načrt. Pa še nekatera druga vprašanja so odprta in sicer cilj tega sklada je, da bo prinašal tudi dobiček, doprinos, da se bodo sredstva vračala in da se bodo sredstva, paziti pazit je treba, da se sredstva ne bodo uporabljala za projekte, ki jih na koncu ne bo mogoče uresničiti. In tudi na to moramo paziti, da ne bi izpolnili zavez, ki smo jih sprejeli že ob sprejemanju večletnega finančnega okvira. Pripričan sem, da uh, smo zmožni, kljub temu, da imamo na to zelo malo časa, odgovoriti na te izzive na primerni ravni. Še zlasti Eh, napram našim državljanom, ki so v nas uložili svoje zaupanje in zaupanje v to, da bomo pripravili v Evropski uniji primerno okolje za delovanje malih in srednjih podjetij. Eh, in zato pričakujem, da bomo v kratkem roku, ki ga imamo pred seboj, lahko dosegli zadovoljiv dogovor. Hvala lepa. Gospod Otmar Karas. Ja, ja, gospod predsedujoči. Mislim, da je to porušilo in to delo. Preseganje mora preseči vse rituale, ki smo jih vajeni ta poročila in ta sklad eh, ne sme uslediti ločnicam med eh, političnimi skupinami, temveč eh, mora postati skupen projekt Evropskega parlamenta in Evropske unije. Zato se moramo takoj znebiti vseh ideoloških in institucionalnih plašnic kajti drugače se bomo izgubili v drobnjakarskih eh, bitkah in vojnah in izpustili izpred oči osnovne vizije in cilja tega sklada. Ta sklad mora vplivati na nekaj in eh, narediti nekaj, kar drugi instrumenti ne morejo mora preseči obstoječe instrumente. In za me lahko popolnoma jasno povem, da moramo upoštevati to, kar slišimo z trga. Odločitve o posameznih projektih morajo biti sprejete neodvisno te odločitve ne smijo biti izpostavljene političnim vplivom, kajti drugače ne bomo pridobili deleža zasebnih eh, investitorjev, ki bi zapolnili 350 milijard in kot pravilo 1,1 milijon novih eh, delovnih mest. Zato moramo vsi skupaj pozabiti na to, da bi lahko države članice in posamezniki, ki dajo denar, denar, ki ga vlagajo, dobili nujno nazaj ta denar v svoji državi za svoje projekte. Ker ti to ni v skladu z tem načelom neodvisne podelitve sredstev projektom. To pravim zelo odkrito. Povezava med zasebnimi vlagatelji, neodvisne odločitve in sredstvi sklada mora obstajati. In ta povezava je v tem, da se sredstva iz sklada uporabljajo kot lastni kapital tega sklada. Če imamo torej lastna sredstva, na drugi strani zasebne vlagatelje, neodvisno podelitev projektov, izbiro projektov, potem moramo razmisliti o tem, kako se skupaj organizirati in kakšno vlogo imamo kot parlamentarna kontrola in kot soodločevalec pri srevanju proračuna in kot predstavniki državljani, državljanov, kakšna je torej naša vloga Evropskega parlamenta in kakšno vlogo si želimo v tem procesu. In vprašati se moramo tudi na, o tem, kako priti do te vloge. In še drugo področje, EFSI. Evropski sklad za strateške naložbe naj bi s prevzemom tveganja pomagal pri zasebnih založbah. V idealnem primeru naj, s tem ne bi financirali projektov, za katere države članice trenutno nimajo denarja. Temveč mora financirati trajnostne, vzdržne projekte, ki imajo dodano vrednost za Evropsko unijo in nosi večje tveganje. Tretje, pripričiti moramo, da bi z dodeljevanjem sredstev, z namensko porabo sredstev omejevali zasebne investicije. In še nekaj, kar bo pri nas prav gotovo sprožilo razpravo. Dodatno financiranje držav članic ki je nujno potrebno. Vprašanje je, na kakšni osnovi, na kateri platformi bo tekalo to financiranje. In potem, ko vemo, na kateri platformi se moramo vprašati s kakšnimi posledicami, s kakšnimi posledicami tudi za pak za rast in stabilnost. Kajti za mojo politično skupino in za me osebno mislim, da so tudi drugi takega mnenja, je vprašanje, kako to, ta sklad vpliva na pak stabilnosti in rasti. Tega pakta ne smemo uporabiti zato, da bi omejevali ali zavlačevali za strukturnimi reformami. Kajti drugače bomo poručili povezavo med strukturnimi reformami, sanacija eh, proračuna investicij. Zato si želim zelo odkritega dialoga. Dialoga, ki bo dopuščal širok kompromis med vsemi političnimi skupinami v tem parlamentu. In upam, da pri pripravah ne bo vsak eh, odbor napisal svoje lastno poročilo in bomo vedno znova razpravljali o istih zadevah, temveč da se bomo posvetili posameznim točkam in pristojnosti ustrezno porazdelili med eh, odbore, tako da bomo prišli do skupnega rezultata osnovi pogovorov, ki sem jih imel v zadnjih eh, dneh, ugotavljam, da imamo več že na voljo, kot smo si mislili. Imamo več eh, skladov za podporo Evropsko unijo. Imamo tudi z, z zasebnim deležem v odstotko iz eh, sklada EFSI zasebni vlagatelji, ki so pripravljeni vlagati svoj denar in to je svoje strokovno znanje v Evropskem parlamentu in to ponudbo bi morali izkoristiti. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Karas. Naš cilj je bil, da združimo parlament v tem zakonodajnem delu, zato bomo imeli eno poročilo ki bo skupno delo pristojnih, dveh pristojnih odborov in vedno bomo imeli skupne razprave, da smo enotni, zahteva določeno disciplino tudi pri porabi časa. Zato moram vse kolege prositi, da ne presežejo tri minute pri svojih govori. Naslednji govornik v imenu SND v ekonomiji. Isabelle Thomas. Merci, euh, messieurs les présidents. Hvala, gospa pred, gospoda predsedujoča. No, seveda se veselimo eh, pobude komisije za ta sklad. Seveda pa je ostajalo še veliko odprtih vprašanj, ki jih je treba hitro rešiti. Najprej, kar zadeva proračun in opravičujem gospo Guadalbazar, ki ni predvidela njene prisotnosti danes tukaj. Torej, kar zadeva proračun Evropske unije, načeloma ni nobenega nasprotovanja temu, da se evropski proračun um, poveže z tem naložbenim načrtom. Torej, tukaj gre za stvari, ki jih lahko rešimo. Uh, Sprašujemo pa se o izbirah. Najprej obzorje 2020 in uh, Connecting Europe Facilities. Sprašujemo se, ali je to res prava izbira. Menimo namreč, da ta izbira ne bo brez posledic za že obstoječe projekte. Potem, kar zadeva osnovni kapital v višini 21 milijard, ki se odobrita iz Evropskega proračuna in iz Evropske investicijske banke. Ne vemo, če je ta kapital zadosten in sprašujemo se, ali je svet pri tem, ko je rekel, da to ne bo vključil držav članic, res dobro premislil. Tukaj nam ostaje odprta vprašanja in sprašujemo se, ali ne bi mogli priti do tega osnovnega kapitala, zato da bi imeli več začetnega zagonskega kapitala, da bi res imeli ta učinek vzvoda, ki ga želimo doseči. In eh, potem še nekaj vprašanje držav članic. E, tu se strinjam, da to ne, more predstavljati, ne sme predstavljati ovire pri izbiri najmoč, najučinkovitejših, najprodornejših projektov, ampak e, pozorni moramo biti na to, da e, bodo res države in projekti, ki najbolj potrebujejo sredstva, tudi za nje izbrani. Potem pa še cilji, ki so opisani v petem členu in mehanizem, ki se predlaga. Tu se postavljajo vprašanja. Komisija namreč govori o večjih tveganjih, o novem profilu tveganj, pri katerem je treba upoštevati tudi energetski prehod, zaposlovanje, mala in srednja podjetja in zato se sprašujemo, a ja, tudi izobraževanje med temi temami, tako da se sprašujemo, ali so te naložbene usmeritve res v skladu s tem učinkom vzvoda, ki je zelo pomemben. In ne nazadnje se sprašujemo o učinkovitosti oziroma o previdnosti eh, glede dodatnosti eh, sredstev tega sklada. Eh, in seveda se pridružujemo tudi vsem vprašanjem v zvezi z upravljanjem eh, in s številnimi vprašanji glede makroekonomskih ciljev. Sama bi vprašala samo še naslednje, kako naj se v to vključijo tudi lokalne in nacionalne banke. Um, e, nous avons à, à entendre encore, uh, au moins treize euh, intervenants et nous devons libérer cette salle à dix neuf heures. Par conséquent, si vous pouviez euh, Sam, oprostite, samo še to bi povedal, da moramo dvorano zapustiti ob 19. in zato, če le morete, prosim, da se omejite na dve minuti, tako boste lahko vsi dobili besedo. Naslednji je, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod. Eh, torej predsednik, bom nizozemsko govoril, tako da bomo malce pohitili kolega iz EKR, eh, e ki bo uh, malo spregovoril v imenu odbora za proračun. Vse je upravičil, tako da bom to tudi povzel. V EKR smo razmišljali o tej zadevi. Pogledali smo vsi dokumente, ki so bili razdeljeni tudi med razpravami v svetu. E, osredotočil bi se na pet točk, ki ste jih že omenjali v razpravi. Seveda drži, da se našemu gospodarskemu motorju nekoliko zatika. Vendar pa ne moremo misliti, da je rešitev v tem, da še nekaj več denarja vržemo v to. Ne, najprej moramo opraviti strukturne reforme v državnih ekonomijah, tako da ponovno zaženemo konkurenco in gospodarsko rast. Drugo vprašanje je, odkot sredstva za ta sklad? Iz katerega proračuna? Tukaj gre tudi za vlaganja v inovacije. Zato se sprašujem, ali nimamo drugih možnosti kot eh, uporabo faktorja krat 15. Eh, Gre za sredstva, ki jih lahko bolj učinkovito uporabljamo iz tega sklada, mogoče bi lahko eh, tako učinkovito uporabljali tudi sredstva iz drugih evropskih skladov, bolj učinkovito kot trenutno. Kaj ti pri uporabi teh sredstev nimamo faktorja 15. Sklad EFSI mora biti začasno urodje ali bo to trajno urodje. To je zdaj vprašanje. Po našem mnenju mora biti to začasni instrument, ki mora upoštevati določene ukrepe. Če bodo ukrepi v prihodnosti uspešni, potem bo, moramo ta sklad tudi ukiniti. Potem imamo spet neodvisen izbor projektov, to je bilo večkrat omenjeno. V svetu smo tudi slišali, da bodo države članice prispevali denar v ta sklad, da bodo imele sedež eh, in en glas v usmerjevalnem odboru. To pravzaprav ne bo šlo. In na koncu še čisto na kratko bi nekaj povedal v imenu. V eh, predsednika EKR, gospoda Kamala, naš, po našem mnenju. Ne bo šlo tako, da bi dobiček prevzeli investitorji, izgubo pa davkoplačevalci plačevali. Hvala lepa. Torej, gospod Ashford se je upravičil za tega, ker je trenutno v Jugoslavni Aziji. Njutelo. No, tako smo pridobili dve minuti. Gospod Tremosa i Balsels. Hvala, gospod predsedujoči. That, uh, Samo minutko naj povem, da sem z voljo sprijel predlog gospoda Junkerja, da povečamo vlaganja na 350 milijard. Če bo to ustrezno uveljavljeno, bo to prispevalo k gospodarski rasti v Evropski uniji. Uh, pri čemer moramo upoštevati, da v mnogih državah članicah, sploh na jugu Evrope v zadnjih petih letih, da smo imeli porabo pri javnih financah za javno pravo, ne za vojsko. Torej, če je denar dobro uporabljen, je to v redu. Vprašanje je, ali so javne naložbe dobre ali ne. Uh, Eh, to pravzaprav ni smiselno samo po sebi, vprašanje je, kako se ta denar porabi. Vprašanje izbire osrednjih projektov je ključnega pomena. Eh, mislim, da ne smemo spet eh, vlagati v potniški promet brez potnikov, v letališča brez letalja in tako naprej. moramo dati prioritete projektom, ki so v TNT-ju in TNE-ju. Na tem delamo še zadnjih pet let. V dolgih razpravah smo v prejšnjem mandatu v odboru za promet definirali projekte z do, evropsko dodano vrednostjo na področju prometa. To se pravi, da imamo na evropski ravni določene projekte, kjer so vse tri institucije ugotovile, da ti projekti prispevajo nekaj k Evropski uniji. Zato bi morali te projekte podpreti, ne pa da damo kapitalo možnost, da izbira svoje projekte. La parole est Tanil Torvalds. Tanil Torvalds je naslednji. Hvala lepa šest točk imam. Vprašanje, ali je to trajna rešitev ali začasna rešitev. Mislim, da to mora biti začasna rešitev. Vsi pa vemo, da imamo polno takšnih eh, začasnih rešitev, ki trajajo že 20, 30 ali pa tudi 100 let. Kar pomeni, da govorimo o nečem trajnem. To je prva zadeva. In če gre tukaj za. Um, trajni sklad, eh, moramo razmišljati o tem, kako dobiti denar v ta sklad. Ne smemo misliti samo na najlažjo pot, eh, da prijemo do tega denarja za sklad. Tretjič. Potem je zanimivo vprašanje učinkovitosti porabe tega denarja. Zato bi morali razmišljati o tem, ko bomo govorili o proračunu, tudi o tem, ali bomo denar dali za ston ali pa bomo ta denar ponujali deloma kot eh, posojilo, zato da rešimo zadevo z učinkovitostjo. In še četrta točka. Neznosna lahkostnost eh, porabe institucionalnega denarja. Celo leto, skoraj leto smo se borili za večletni finančni okvir, ker je bilo težko najti slokaj denarja in vse države članice eh, ta denar zelo lahko porabljajo. Zanimivo je, da je vedno denar drugih eh, tako eh, lahko pridobljen, ne pa lasten denar. Če torej ne bomo rešili vprašanja najlasnih sredstev, tokrat potem tega vprašanja ne bomo nikoli rešili. Zato moramo rešiti problem eh, lasnih sredstev. In še zadnja točka. Vsak dan govorimo o malih in srednjih podjetjih, pa zelo malo naredimo potrebujemo neki umestnik eh, za mala in srednja podjetja. Hvala lepa. Gospod Bas ima besedo, Ajkut Bas. Gospod Dimazi ima besedo. Eh, hvala lepa. Še enkrat bi opozoril na to, A smem, lahko govorim? Ja, ok. Ich will nur mal drauf hin. No, še enkrat bi upozoril na to, da da so mm, velike politične skupine navdušene nad politiko eh, pravila. In teh pravil bi se lahko eh, držali tudi pri teh sestankih je ne, da samo veliki dobijo veliko časa, mi pa samo dve minuti potem kasneje, ampak eh, to samo ob robo. Tukaj imamo razpravo, neideološko razpravo o investicijskem svežnju in če neideološko razpravljamo, ne smemo pozabiti, da so investicije zmanjkale vsem tam, kjer eh, smo imeli najhujše vrčevalne ukrepe. Ti ostajajo ti stupid, torej vrževanje je neumno, je rekel Bill Clinton in uh, tega se moramo zavedati drugič. Zavedati se moramo, da smo trenutno v, v obdobju zgodovinsko nizkih eh, obresti. V takšnem obdobju je vsaka investicija rentabilna, zato je absurdno, da v okviru Junkerjevega svežnja stavimo na zasebno javna partnerstva, ki so načeloma dražja. Zakaj? če upravljamo z avtocestami nekje, nimamo nobenih eh, renditev in eh, če jo želimo, potem moramo zaračunavati cestnino, tega se ne moremo eh, privoščiti z zasebnim investitorjem, ampak če so obresti že skoraj nične, zakaj tega ne investiramo sami? Pri Junkarjevem svežnju vidimo predvsem zastopane interese, zavarovalnic bank, ki trpijo zaradi nizkih obresti, vendar pa trpijo bistveno manj kot večina eh, prebivalstva zaradi varčevanja. Torej, zakaj ne gremo po bolj direktni poti in te investicije deloma financiramo preko kreditov z večjim obdavčevanjem eh, bogatstva in eh, dobičkov velikih koncernov? in tudi preko lastnih obveznic. To se tudi ne bi računavalo v mastriške kriterije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ernest Smargal. Smem opozoriti na to, da to ni bil vas iCode. Uh, da ne bomo malce mešali govornike. Seveda se s Fabijem strinjam, ampak tudi jaz bi želel svoje povedati kot bas, aj kot. Nisem, torej imel sem takšen seznam, vrstni red, kot uh, je bil določen v odboru za uh, ekon, tako da se upravičujem. Torej, gospod Maragal, boste vi? Gracias, Hvala, predsedujoča, oba. Torej, tukaj govorimo o tem, kako zasebna sredstva damo uh, na voljo javnemu interesu. Torej, kako naj se mobilizirajo zasebna sredstva. Gre za sredstva, ki naj bi bila mm, kar visoka, uh, vendar pa se tukaj postavlja tudi vprašanje jamstva in zavarovanja izgub. Torej, če bi želeli, da ta sklad res omogoči, da zažene zasebna ulaganja, moramo na to gledati v okviru evropske makroekonomske politike, pri kateri bi morali zapustiti tiste dogme, ki so danes prevladojoče in ki so prinesle nespremljive rezultate. Torej, če bo EFSI dejansko zasledoval skupni cilj, bo koristen, ampak znotraj tega bo morala vsaka posamezna država zasledovati lastno rast in eh, pot za izhod iz krize. Glede na to, da naj bi Evropski parlament zagotovil določena jamstva, moramo poudariti njegovo ulogo pri zagotavljanju javnega interesa. In zato bi moral Evropski parlament imeti nadzor eh, nad delitvijo sredstev. To je bistvenega pomena. Zdaj, Evropski proračun in začetna jamstva pri tem se ne moramo strinjati, da se to eh, združi z sredstvi, ki so bila že v začetku namenjena za določene projekte, kot je obzorje 2020. Torej, tveganje ja, ampak razumno in še vzdržno. E, po drugi strani pa. E, trajnostna rast. Zato mora ta načrt vsebovati tako pozitivne kot negativne elemente. Ne more vsebovati jamstva, ki eh, so vezana na eh, javna. Na javno lastnino in morajo se nanašati na pomembne sektorje, kot so obnovljivi viri energije, digitalna agenda, infrastrukture in tako naprej. Zagotoviti namreč moramo, da bodo rezultati takšni, da bodo vzpostavili koristna ravnovesja znotraj Evropske unije. Hvala. Ekut. Zdaj pa res, gospod Basa, ekut. Uh, Najlepša hvala. Če dodam nekaj komentarjev, ki so že bili podani. ELS je izpostavil, da ne smemo začeti z ideološko razpravo. E, kar je seveda lepo slišati, zaradi tega, ker vsi vemo, da je ELE zelo kritična glede vsakršnih e, investicij. Če zdaj ne bomo imeli ideološke razprave, je to pravzaprav podpora ELE za naložbeni program, kar pozdravljamo. Seveda pa moramo narediti še naslednji korak in si pogledati cilje tega uh, programa. ALDE je predstavil načrt za 700 milijard. Uh, FND uh, 800 milijard. Zato moramo razmisliti o tem, kako vsta projekt narediti eh, bolj uh, ambiciozen, uh, ne da bi se slušali v ideološko razpravo. To me seveda veseli, da tega naj ne bi počeli. Če si pogledamo točke programa, ki ga predlaga komisija v svojem naložbenem programu, mislim, da moramo razpravljati o tem učinko vzvoda krat 15. 315 milijard je na papirju, ampak zdaj vemo, da imamo samo 25 milijard eh, v programu. Kje bomo dobili ta vzvod za krat 15? Eh, o tem moramo razpravljati. Če si pogledamo potem izbiro projektov tukaj, zelo dvomi, da bomo lahko to naredili brez kakršnih koli kriterijev za izbiro projektov ne vem, kako eh, bi preprečili, da bi javna na sredstva prevzela tveganje, zasebniki pa dobiček. S tem bomo tudi odzivali denar iz uspešnih programov, kot je obzorje 2020 moramo biti tudi kritični, seveda moramo biti enotni, ampak zagotoviti moramo, da bo ta program dober program, ki bo resnično nekaj prinesel. In eh, to je ključno, ne ideološka razprava. In veseli me, da se bo ELE z nami lotil razprave, ki ne bo ideološka. Hvala lepa, gospod Zanik. Zdaj pa gospod Zani, kot poročevalec odbora za proračun in odbora Ekon hvala. E, gospod predsednik, e, prav zato sem želel besedo. Torej, točke, ki so jih izpostavili kolegi, so gotovo zanimive. Sam sem kar naklonjen tej pobudi, imam pa veliko dvomov glede učinkovitosti, ki jo ta pobuda lahko ima. E, Mislim, da je v tem smislu najpreprostejša pot lahko tudi najučinkovitejša, raje kot pa vzpostavljanje tega mehanizma na ravni skupnosti za spodbujanje um, naložb. Mogoče bi morali dati, pustiti več možnosti za upravljanje z lastnim proračunom državam članicam, ki bi verjetno to počele bolj učinkovito. To je prva točka. Potem drugič. Znotraj. Um, odbora za proračun moramo proučiti, katera sredstva bodo uporabljena iz tega proračuna za prednostne programe, kot je obzorje 2020. Sam mislim, da uh, eh, je manje denarja tem programom ni zelo pametna poteza. Imamo namreč precej težav in zaradi tega lahko še otežimo uh, izvajanje projektov, ki so za države članice, kot je bilo rečeno, prednostne narave. Zato bi morali pogledati, katere so tiste proračunske postavke, kjer bi lahko dobili sredstva, ne da bi najedli programe, kot so omenjeni. Nekateri pravijo, da je 21 milijard eh, osnovnih sredstev premalo za jamstvo za ta sklad in da potrebujemo več sredstev. Eh, da ne moremo s temi sredstvi računati na zasebna ulaganja. Od leta 2011 zasebniki ne vlagajo več, tudi danes niso še uh, se vzpostavili takšni pogoji, da bi zasebniki spet vlagali tako, kot so to počeli pred krizo. Tako da je tudi to zelo kritična točka. Na to, absolutna preglednost to je res nujno pri izbiri projektov, pri ugotavljanju, kdo sodeluje pri projektih, kdo vlaga, kdo so zasebni vlagatelji in tako naprej. Še zlasti ob izkušnji s projektnimi obveznicami eh, moramo imeti to v mislih. Zelo veliko neučinkovitosti je bilo pri eh, namenjanju sredstev za projektne obveznice in tudi do neuspeha je prišlo pri nekaterih projektih, na to upravljanje. Tu je treba marsikaj pojasniti, marsikaj um, olajšati. Uh, če želimo bolj učinkovito delovanje, bi morali imeti enostavnejše upravljanje. Videli smo, kako je ta dualni tip upravljanja bil v številnih italijanskih podjetjih neuspešen. Uh, na to učinek na eh, BDP v celotni Evropski uniji v triletnem obdobju. Želel bi več konkretnejših podatkov o tem. In za konec eh, eh, predsedujoči samo pojasnjuje, da je gospod Zani poročevalec v dveh odborih in zato ima na voljo malo več časa kot drugi. Gospod Zani, torej zaključujem pri delu eh, na naložbenem načrtu se moramo osredotočiti na dva od treh stebrov, ki jih je omenila komisija. Prvi je ehm, ciljno usmerjanje pobud eh, za podporo realnemu gospodarstvu in trajnostni rasti. Drugi pa je zelo pomemben ehm, odstranjevanje ovir za naložbe, zato da bodo zasebniki spet lahko vlagali v Evropsko unijo. Tako, hvala. No, madame... Hvala za to, da bi besedo gospa Lijadnir Jada. Well. Poskušala bom povedala svoje v manj kot dveh minutah, zato ker sem imel prekoračen čas. Zredi hitrega postopka poroževalci morajo najti nekjo pot, eh, da čim prej rešijo mm, osnovne probleme in eh, osnovne definicije. Še vedno imamo točke, ki jih ne moremo kvantificirati, kjer potrebujemo demokratično odgovornost, sploh v postopku odločanja. Potrebujemo odgovornost, eh, oceno učinkov transparentnost, kako bomo zagotovili investicije v javnem sektorju in zagotoviti varnost javnih interesov in kako dostopna bodo ta sredstva za mala in srednja podjetja in tisti, ki nimajo dostopa do zasebnih eh, sredstev. Če bo to neki trajni eh, model, potem moramo zagotoviti, da bo, se bodo poklopile vse zadeve v tem mozaiko in eh, ne moremo zadeve reševati samo za neko lepljenko. Uh, ki bo samo provizorično elemente povezala skupaj, ampak moramo ustvariti trdno strukturo, ki bo prinesla neke rezultate. Merci, Alors, les Hvala lepa, sedaj bomo prisluhnili poročevalce, ki so pridruženi po členu 54, gospa Katlin van Bren, mislim, da nas je že zapustila gospod Van Brike, ki predstavlja odbor Tran. Je prav tako odšel? Ja, je bil tu, pa ga ni več. Dobro. Gospa Jala Sender, izvolite. Sí, gracias, señor <clears throat> presidente. Siento... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Se upravičujem za glas, upam, da ga ne bom izgubila v tej minuti, ki jo imam na voljo zelo cenim eh, priložnost, eh, da lahko sodelujem na tej, eh, tem skupnem zasedanju in na odboru Tren smo že razpravljali tudi s komisijo in s političnimi skupinami in načelno se glede tega srenjamo. Vsi smo zaskrbljeni glede odločitve, ki je bila sprejeta po treh letih in sicer, da se vzpostavi dialog glede Connecting Europe Facility. Torej, februarja meseca se uh, konča torej, prvi razpis uh, za teh 16 eh, milijonov evrov in sicer gre tu za vzpostavitev infrastruktur, torej med inštitucijami, pa tudi v regijah za izvajanje projektov. In mi se sprašujemo naslednje. Uh, Torej, na osnovi predloga eh, komisije naj bi eh, eno tretjino teh 8 milijard eh, namenili ne jamstvom, temveč temu Evropskemu skladu za strukturne naložbe in sprašujemo se, kakšno razliko oziroma dodano vrednost predstavlja ta instrument Juncker za infrastrukturne projekte, ki so bili že financirani strani eh, nepovratnih sredstev in drugih eh, instrumentov. Načelno razlika, ki jo mi vidimo, je v tem, da je to povezano torej z naložbami, in države članice so zaenkrat precej zadržane glede eh, nalaganja v ta sklad, za katerega se še ne ve, kam, čemu bo namenjen. Ampak eh, konkretno gre za projekte, ki uh, imajo jasno družbeno in gospodarsko dodano vrednost. Uh, na eh, evropski ravni in na eh, sektorski ravni in ki so posvečeni izboljšanju naprimer transportnih sredstev, energetske učinkovitosti, za bolj čiste eh, oblike prometa, naprimer železnice in tako dalje. Teh naložb ne smemo penalizirati s tem paktom stabilnosti. Torej gre za načelno razliko torej med tistimi eh, projekti, ki so bili že financirani in tistimi, ki še bodo financirani. Torej nas zelo skrbi to, če bodo ti transportni projekti res imeli dodano evropsko vrednost in tudi kakšen bo tu nadzor. Parlament mora tu igrati pomembno vlogo, gre za upravljanje in za zmogljivosti, ki eh, omogočajo uresničevanje teh projektov. Hvala lepa, gospa. Imamo še štiri eh, osebe, ki bi se želeli oglasiti. Gospod Lefteris Kristofo. Hvala lepa za besedo. Želel bi tudi sam pozdraviti to pobudo eh, komisije eh, za oživitev evropskega gospodarstva. Eh, žal je Evropska unija že leta in leta v Eh, zelo težki gospodarski situaciji, eh, poznamo recesijo, zamude pri uživitvi gospodarstva in tu je seveda prispevalo več faktorjev k nastanku te situacije. Ampak teh 315 milijard, to je, eh, to je seveda pomembna vsota in to tudi vzbuja pričakovanja. Evropejci so razočarani nad rastjo, ki še vedno ostaja samo črka na papirju in eh, tu potrebujemo realen načrt. Občutek imamo, da naj bi bila Evropa eh, nek, eh, nek mm, gospodarski motor v svetu, ampak zaenkrat eh, to še ni realna situacija in zaenkrat še nisem prejel nobenih natančnih podatkov o tem, naprimer, kako bomo omejili brezposelnost kakšna, kakšen bo dejanski nov zagon evropskega gospodarstva, ali obstajajo razlike med severom in jugom v Evropski uniji. Nekateri pravijo, da imamo pač različne kategorije e, držav. Torej sprašujemo se, e, naprimer, kaj se bo zgodilo z mojo državo, Ciprom. Cipr bo lahko z eno milijardo sredstev namenjenih e, um, razvoju. Torej, če bi prejel ta sredstva, bi se lahko izognil memorandumu. Torej, kako bo to delovalo? Drugo vprašanje. Ali bo ta svežen eh, pomagal pri zmanjševanju revščine? ali se bomo lahko borili proti uh, brezposelnosti, proti dnevnim uh, zapiranjem majhnih in srednjih velikih podjetij, ali bomo zapolnili uh, vrzel med severom in jugom. Kaj ti, gospod predsedujoči, mislim, da uh, tu ne gre zgolj za 315 milijard, tu imamo uh, resnično velike razlike med eh, severnimi in južnimi državami in ta svežen zaenkrat še ne odgovarja na naše težave. Eh, ja, ampak če želimo, da bo ta eh, svežen imel učinek, morajo države izpolniti tudi strateške reforme. Jean-Paul Leno. Ja, hvala lepa. Torej, ja, vsi smo si želeli investicijski načrt za Evropo. Kljub temu pa se sprašujemo glede Eh, načrta Junker, ampak eh, obstaja in to je že nekaj. In to je tudi zanimiv eh, pristop, kajti gre za poziv zasebnim investitorjem, s tem s tem instrumentom multiplikacije in to bo lahko ustvarilo dinamiko, ki jo potrebujemo v Evropi in tudi delovna mesta, ki jih potrebujemo. Ampak eh, še vedno se postavljajo vprašanja. Izpostavil bom dve. Torej, eno je ta uh, učinek eh, multiplikacije. Glede tega se sprašujem. Uh, dejansko moramo najti rešitve za to, da bodo ta učinek lahko spremljale tudi javne intervencije, torej držav, regij. Prav tako mislim, da je treba najti tudi način, kako lahko spremljati te naložbe. In drugič, drug vidik, ki ni pogosto omenjen, ampak želel bi ga izpostaviti, pa je nujnost kajti nujno potrebujemo ta dela, nujno potrebujemo gospodarski razvoj in mm, ustvarjanje delovnih mest. Sam se bojim, da e, projekt e, ne bo dovolj hitro pripravljen in moramo e, zelo podrobno in pozorno spremljati, kaj se tu dogaja. In upravno vprašanje je ključnega pomena. In še tretjič, ne vem, kako bo evropski proračun lahko žrtvoval svoj del proračuna za razvoj, um, ki ga Junkerjev načrt zahteva. Hvala lepa. Naj vse spomnim najprej na širši kontekst. Torej, širši kontekst je res niziv. Mislim, da je tu v igri eh, sama kohezivnost unije. To je test, ne samo test, ki ga predstavlja eh, sedanja šipka ekonomija v Evropi, temveč tudi geopolitična situacija v obliki Vladimirja Putina in pa tudi eh, izzivi na političnih področjih. Torej, to je ključnega pomena in sicer za mm, bližno prihodnost Evrope. Komisija nam pravi, da imajo investitorji cele gore zasebnega denarja, ki uh, samo iščejo prave naložbe. To drži, ampak nekaj je treba povedati. ne umešavajmo se politično v to zadevo. Ponudimo okvir, ampak nič več. Torej, nobenih eh, preferenčnih obravnav, nobenih igric med državami, temveč samo možnost za investitorje, da naložijo denar tam, kjer je potreben. Mi ne smemo eh, tu prinašati političnih eh, igric v to, sicer bo to prestrašilo investitorje. In sedaj še besedo za naše zelene in guje kolege, ki pravijo, eh, pustimo ideologijo ob strani. S tem se strinjamo. Gre samo za eno razliko. Vi rečete paradajs, mi pa paradižnik in če želite citirati gospoda Clintona ali koga drugega, Drugega prav gotovo, če bi bili ti ljudje tu prisotni, bi vas prav gotovo vsi, um, bi vam vsi povedali, da gre za gospodarstvo. To je vse. Thank you, chair. Thank you. Hvala lepa, predsedojoči. Zelo na kratko še z moje strani tri točke. Prva točka se nanaša na jamstvo evropskega proračuna. A torej dejstvo, da. Eh, moramo znotraj EFSE zagotoviti tudi funkcionalno eh, CEFA in pa obzorja 2020 in tistih eh, njunih projektov, za katere bo največji del sredstev namenjen jamstvom EFSE. Torej moramo zagotoviti, da ti programi še vedno lahko obstajajo potem, ko bodo sredstva oduzeta za jamstva EFSE-ju. Torej, uh, Mislim, da je eh, treba tu se zrotočiti na instrumente um, eh, deljenja tveganja in pa jamstev. Torej, to je vse podobno instrumentom, ki jih eh, uvaja EFSI. Prav tako moramo zagotoviti tudi to, da bodo naložbe znotraj EFSI-ja tudi ustvarjale um, dohodek za evropski proračun. E, moramo v uredbo tudi zapisati določbe, kako, ki bodo določale, kako se bodo ti, te investicije oziroma dobički investicij vračale v evropski proračun. Eh, na to je treba najti tudi ustrezno ravnotežje eh, med potrebo po zakonodaji in pa potrebo po jasnih eh, delovnih načeljih. Torej, več kot 2000 projektov je bilo uloženih in veliko med njimi sploh nimajo nobenih, nobenega opisa gospodarske vzdržnosti in drugih kriterijev, ki se zahtevajo. Kot je Otmar Karas že povedal, bi tudi sam uh, Eh, podprl rečeno in sicer moramo zagotoviti, da ne bo nobenega političnega umešavanja v ocenjevanje projektov, če želimo, da bodo ti privlačni za zasebni sektor. Kriteriji morajo biti eh, pregledni, selekcijski postopek prav tako in mislim, da potrebujemo eh, ravnoteže. Zelo hitro bom govoril med sektorskimi zahtevami in pa med projekti znotraj CEFA in pa um, obzorja 2020. Glede uh, gospodarske razsežnosti moramo zagotoviti, uh, da bomo ustvarili delovna mesta. In pa uh, drugič, um, ne gre zgolj, zgolj samo za kilometre avtocest v neki regiji, temveč tudi na učinek. Treba je oceniti učinek projektov, katere nalagamo. Merci. Hvala lepa, torej prihajamo na konec našega zasedanja. Torej, postavili ste, ste veliko vprašanj in ta se pridružujejo 110 vprašanjem, ki so bila posredovana komisiji. In, eh, Odgovore bomo posredovali v nekaj urah v pisni obliki. Naj vas spomnim, da imamo 26. Eh, februarja od 14. do 16 sestanek, kjer bodo prisotni strokovnjaki komisiji in ti bodo odgovorili na vaše vprašanje. Zahvaljujem se komisiji, Evropski investicijski banki, torej zastopnikom, ki so tu prisotni in sedaj dajem besedo dvema soporočevalcema, da nam uh, povesta, kakšen je njun vtis o tej izmenjavi mnen. Morda bomo začeli z gospodom Fernandezom. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se za vse prispevke. Vse smo si zabeležili in vse bomo upoštevali. Predvsem gre za to, da želimo zagotoviti, da bi Junkerjev načrt in uh, sklad za strateške naložbe bil kronan z uspehom. Vseeno pa je treba povedati, da uh, ta načrt in ta sklad bo uspešen. Mi lahko s tem zelo veliko dobimo z uresničitvijo tega sklada. Uh, Eh, in to samo z prispevkom v višini 8 milijard iz evropskega proračuna. In ravno tako je izredno pomembno, da kot prvi cilj tega eh, načrta in tega sklada razumemo zagon zasebnega financiranja in ulaganj. Eh, tudi jamstveni sklad in ta zakonodaja za uporabo sredstev bodo predstavljali željen učinek vzgoda, vzvoda. Zato se zahvaljujem vsem, ki podpirajo ta načrt, tudi našim državljanom polagam to na srce. Gre za načrt, ki pomeni zaposlovanje, ki pomeni rast, ki pomeni močnejšo in enotnejšo Evropo. Cela vrsta dvomov je sicer bila izpostavljenih, ampak gotovo bo komisija znala na nje odgovoriti. Tudi ta multiplikatorni učinek eh, za potem vprašanje v zvezi z drugimi skladi, eh, z drugimi programi, s proračunskimi postavkami in tako naprej. Vse to ima po našem mnenju učinek eh, množenja in vse to temelji na študijah ter na izkušnjah iz preteklosti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Oba predsedujoča, kolegice in kolegi, naj vas spomnim na to, da je Evropski parlament dolgo čakal na to, da bo komisija podala takšen predlog. V poročilih prejšnjega mandata, kolega Karasa, kolegice Tyson, ki je danes članica komisije, je ta parlament zahteval, da komisije pripravi oziroma odigra bolj proaktivno vlogo pri ustvarjanju nove gospodarske rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Zdaj smo v položaju, ko lahko o tem soodločamo in to je zelo dobro. Danes sem slišal veliko angažiranih eh, prispevkov, iskrenih angažiranih prispevkov. Na tem moramo graditi, tudi če se malce pikamo tu in tam ideološko ali neideološko. Mislim, da nam mora uspeti ustvariti dober eh, proizvod, eh, ki bo presegal meje politične skupine, ki bo tudi imel ustrezne učinke. V naslednjih tednih si moramo za to prizadevati. Hvala lepa. Eh Hvala lepa. Dobro, sedaj bomo končali s tem skupnim zasedanjem. Naslednjič se bomo sestali v ponedeljek 2. marca od 15.30 do 18.30 in sicer bomo imeli vrsto predstavitev, vključno s predstavitvijo oziroma predstavitev um, osnutka poročila pa je predvidena za 12. marca v Štrasburgu. Sedaj pa vabim koordinatorje odbora za proračun, da ostanete v dvorani.